Right, good morning, ladies and gentlemen. The acoustic isn't that. Dobar dan, gospe in gospodje. Good morning, ladies and gentlemen. Dobar dan, gospe in gospodje, dragi kolegi. Akustika v tej dvorani ni najboljša, to smo že ugotovili. Prosim, da nadaljujete svoje zelo pomembne pogovore pred dvorano, mi bi sedaj začeli s sestankom. Eh, odpiram ta skupni sestanek Kafet Afko v skladu s pravilom 55. Prva točka eh, sprejete eh, zapisnika z 15. decembra, komentarji ni sprejeto, potem sprejetje dnevnega reda, komentarji očitno ne potem točka tri ustavne, pravne in institucionalne posledice skupne varnostne in obramne politike, možnosti, ki jih nudi Lisbonska pogodba. Dogovorili smo se, da bom jaz eh, vodil glasovanje v imenu obeh eh, odborov. Kdo želi eh, kaj povedati? Prosim, gospod Fleckenstein. Hvala lepa. Poskušal bom vsem ustreči eh, oziroma eh, poskušal sem eh, ustreči, pa eh, sem naredil veliko napako in zaradi tega pravzaprav umikam svoj ustni predlog spremembe v zvezi s točko 196. Hvala lepa. Eh, eh Torej, eh, umik eh, ustnega predloga spremembe 196. Besedo dajem eh, eh, gospod gospodu Silva Pereri. E, eh, dobrodošli, želite nekaj povedati kolegom in kolegicam, prosim. Well, thank you very much. I'm sorry. Eh, hvala lepa. Opravičujem se za majhno zamudo. Pozdravljam vas vse skupaj in želim povedati, kako pomembno je to vprašanje. Zavedamo se, izzivov, s katerimi se sooča Evropska unija na tem področju. Vesel sem, da imam to priložnost, da eh, zasedamo skupaj in da skupaj odločamo o prihodnosti Evropske unije na tem področju. Hvala lepa, so predsedojoči, tudi jaz bi rad izrazil hvaležnost eh, obema poročevalcema in odboroma za odlično delo. Želita so eh, poročevalca kaj povedati, gospod Galer eh, oziroma gospod Gonzales Pons, očitno ne, če se strinjate, bi vsi sedaj začeli z glasovanjem. Eh, glasovanje želimo končati ob 9.45. Sedaj imamo torej še 35 minut za glasovanje. Delali bomo zelo koncentrirano. Kompromis sedem. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 141 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. 143 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 144 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 145 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 146 eh, za, proti, vzdržani zavrnjeno. 147 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Mislim, da moramo preveriti. Preverjamo 147. Zakaj to ne deluje? Glasujemo. Očitno gre za napako pri meni. ID error. So. Potrebujemo več eh, informacij. Eh, torej, konec glasovanja 34 eh, za, sprejeto. 148 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem prehajamo k kompromisu 9 za, proti, zdržani. Preverjamo. Kompromis 9. Closed. Konec glasovanja. Jasna večina. Kompromis 9 je to bil. Potem 170, 71, 72, 73 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 164 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 175 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 177 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 176 eh, eh, za, proti, ostržani, sprejeto. 178, 79 in 80 za, proti, ostržani, zavrnjeno. 181 za, proti, ostržani, zavrnjeno. 182 za, proti, ostržani, zavrnjeno. 183 za, proti, ostržani, zavrnjeno. Kompromis 10 za, proti, vzdržani. Preverjamo. Nisem prepričan. Konec glasovanja. Odlično. Kompromis 10 je sprejet. Kompromis 10 je sprejet. 189, 90, 91 in 92 za, proti, stršani, zavrnjeno. 193 za, proti, stršani, zavrnjeno. 194 za, proti, stršani, zavrnjeno. 195 za, proti, stršani, zavrnjeno. 196 je bil umaknjen. samo o prvem delu moramo še glasovati, je to prav? Prvi del za, proti, vzdržani, preverili bomo. Prvi del torej. We are voting on glasujemo o 196. prvi del. Brez ustnega predloga spremembe je bil umaknjen. Mi vemo, kaj počnemo tukaj. Hvala za nasvet. Nismo pa tako slabo obvešeni. Konec glasovanja. Sprejeto. Potem pa drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 197, 98, 99, 200 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. 203 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 204 za, proti, vzdržani, zavrnjeno vzdržani zavrnjeno. 205 za, proti, vzdržani sprejeto. 206 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 207 za, proti, vzdržani sprejeto. 208 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj pa kompromis 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 232 za, proti, vzdržani, sprejeto. 233 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani zavrnjeno 235 za, proti vzdržani zavrnjeno 236 za, proti vzdržani zavrnjeno 237, 38 za, proti vzdržani zavrnjeno 239 za, proti vzdržani zavrnjeno 240 za, proti vzdržani zavrnjeno 241 za, proti vzdržani zavrnjeno 242 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 260. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno 261 za, proti, vzdržani, preverili bomo. 261. Glasujemo. Konec glasovanja eh, v dvorani je 68 kolegov zavrnjeno. 162 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 263 za. Se opravičujem. 232 sprejet, naslednji je brezpredmeten. Hvala lepa za nasvet. 264 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 265 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 266 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 267 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno 268 za, proti, zdržani, zavrnjeno 269 za, proti, zdržani, zavrnjeno 270 za. Kaj je to? 269 preverjamo. 269. Glasujemo.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 Oh, okay, okay, okay. Sorry, sorry, yes. Um, we then go to where now? Se opravičujem, se pravi 273. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 277 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 278 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 279 in 80 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 281 za, proti, vzdržani, preverjamo. 281. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. Jasno zavrnjeno. 282 za, proti, vzdržani, za, uh, sprejeto, 283 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 284 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 285 86 omaknjeno, 287 za, proti vzdržani zavrnjeno. 288 za, proti vzdržani zavrnjeno. 289 90 za, proti vzdržani zavrnjeno. 289 90 je bilo jasno, vendar preverili bomo. Glasujemo. In the meantime, I'm happy to see we are now 70 colleagues. Vesel sem, da je v dvorani že 70 kolegov. Konec glasovanja 58 proti 12, je to dovolj jasno? Do kam smo prišli? 291 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 292, 93, 94 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 295 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 303 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 304 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 305 za, proti vzdržani, zavrnjeno proti vzdržani zavrnjeno. 306 za proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 15 za proti vzdržani sprejeto. Potem pa 324 za proti vzdržani sprejeto proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 16 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 19 za, proti, vzdržani, preverjamo. Kompromis 19. Glasujemo. Konec glasovanja. Jasna večina. Kompromis je bil sprejet, da je 3,38. 338 za, proti, ostršani, zavarnjeno. 339 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 340 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 341 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 342 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 343 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Sprejeto. Sedaj pa 358 in 59 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 360 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 363 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 365 za, proti, zdržani, zavrnjeno proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. 375 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 376 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 377 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 378 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 378, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. 39 proti 30 sprejeto. Kje smo zdaj? Torej, ta je brezpredmeten. Sedaj 379. Eh, Jeffrey van Orden za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 380 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 381 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 382, 83, 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 386 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 387 e, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kateri je brezpredmeten? 19 je bil sprejet. Se opravičujem. Kam gremo zdaj? Wait a moment, we've got a... Malo počakajte, majhna zmeda. So, okay, we are now at amendment 404. 404, 405, gospod Kastaldo in drugi, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 406 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 407 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 408 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 409 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 410 za, proti, proti, stršani, sprejeto 411 za, 410 je bil sprejet, sedaj pa 413, Meserič in Turon eh, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 414 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 415 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 416 e, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 417 za, torej 414 je bil sprejet. Sedaj pa kompromis 20. Kdo je za? Proti? Proti? zdržani? Mislim, da je to sprejeto. Ali naj še enkrat preverimo? Je bilo očitno dobro. Kompromis 20 je bil sprejet, potem pa kompromis 21. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Potem 436 eh, za proti, vzdržani, sprejeto. 437 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 438 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 439 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 440 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. kompromis 22 za, proti, stržani, sprejeto. 442 za, proti, stržani, sprejeto. Potem pa 445 za, proti, stržani, sprejeto zavrnjeno. 446 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 447 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 449 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 450 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 451 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 52 za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, sprejeto. 4, 54 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto. 455 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 456 za, proti, vzdržani, zavarnjeno. 457 za, proti, vzdržani, sprejeto. Sprejeto. Kompromis 23 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Potem pa 458 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Prehajamo k uvodnim izjavam. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 v delih eh, na zahtevo ELS, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 23 za, proti, vzdržani. To bomo preverili, zato da ostanete budni. Glasujemo. Konec glasovanja. 48 proti 20. Potem pa 24. Tu so, so poročevalci zahtevali ustni predlog spremembe, ali glasujemo o tem, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 25 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem pa 45. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 46 za, proti, vzdržani, vzdržani. Sprejeto. Kompromis štiri za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 58 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis pet za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 70 za. Proti. Vzdržani vzdržani sprejeto. 71 za, proti vzdržani sprejeto. 72 in 73 za, proti vzdržani zavrnjeno. 74 za, proti vzdržani zavrnjeno. 75 za, proti vzdržani zavrnjeno. 76 za, proti vzdržani zavrnjeno. 77 za, proti vzdržani zavrnjeno se opravičujem, brezpredmetno. 78. Gospod Epitideo za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dva in osemset za, proti, vzdržani, sprejeto. Tri in osemset za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 87 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 89, 90 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavarjeno. Kompromis 18 je bil sprejet, 92 brezpredmeten, 93. 92 je bil brezpredmeten, ker je bil sprejet kompromis 18. Sedaj 93 za, proti, Vzdržani zavrnjeno. 94 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 85 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 86 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 97, 98 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 100, 102 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti vzdržani, zavrnjeno 101 za, proti vzdržani, zavrnjeno 103 za, proti vzdržani, zavrnjeno 104 za, proti vzdržani, zavrnjeno. Sedaj 105 za, proti vzdržani, zavrnjeno 106 za, proti vzdržani, zavrnjeno 107 za, proti vzdržani, zavrnjeno 108, za proti, zdržani, zavrnjeno. Kompromis 9 je bil sprejet, potem 110, za, proti, zdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, zdržani. Vzdržani zavrnjeno 112 za, proti vzdržani zavrnjeno 113 za, proti vzdržani zavrnjeno 114 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejeto. Potem 122 za, proti vzdržani sprejeto proti vzdržani, zavrnjeno 123 za, proti vzdržani. Preverimo. Preverimo 123. The vote is open. Glasujemo. Dva kolega nočeta sodelovati. Ehm, konec glasovanja. To je bilo res zavrnjeno. 194 eh, za, proti vzdržani, zavrnjeno 125 za, proti vzdržani, zavrnjeno 126 za, proti vzdržani, sprejeto. 127 za, proti vzdržani, sprejeto. 128 za, proti vzdržani, sprejeto. Sprejeto 129 za, proti vzdržani. Sprejeto 130 za, proti vzdržani. Sprejeto. Potem pa uvodne navedbe. Eh, eh, ena za, proti vzdržani. Sprejeto. Dva za, proti vzdržani. Sprejeto sprejeto 3 za, proti vzdržani sprejeto 4 za, proti vzdržani sprejeto 5 za, proti vzdržani zavrnjeno 6 za, proti vzdržani. Preverimo to. Preverimo številko 6. Glasujemo. Vsi so glasovali? Jasno sprejeto. Sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno osem za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ali moramo glasovati o tem? Odstavek šest, mnenje, kdo je za? proti. Dus se vzdrži, preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In če sem pravilno razumel, smo prišli do končnega glasovanja o poročilu v spremenjeni obliki. Kdo je vzdrži? No, to je elektronsko glasovanje. Glasujemo. Vseh 70 je glasovalo. Čestitke. Poročilo je sprejeto. Point of order. Excuse me, Miss Lusing. Postopkano vprašanje gospod Lusin. V imenu skupine GUE smo vložili manjšinsko poročilo in ga poslali sekretarjatu. Najlepša hvala za to informacijo. Ima še kdo kakšno pripombo? Želi kdo kaj povedati? Ne. Najlepša hvala kolegom iz odbora AFKO, da ste prišli in da ste sodelovali.